Dobro jutro. Pozdravljam se, ki ste že tukaj. Upam, da se nam še kdo pridruži. Nismo mi bili tisti, ki so sprejeli odločitev, da bomo imeli sestanek dopoldan po prazniku. Zasedanje lahko imamo samo cel dan zato nismo imeli druge možnosti oziroma smo imeli samo ta dan na izbiro. Zato nas je sedaj tu pet. Hvala tistim, ki ste torej tu. A, šest nas je sedaj, odlično. Dobro. Tolmačenje imamo vse jezike razen estonščino, latviščino. Uh, malteščino in še dva druga jezika. Imamo tolmačenje tudi v hrvaščino, ampak kolega tukaj ni. Želi kdo spremeniti dnevni red? Ne, v redu. Gospod Fontana je danes žal odsoten, zato prosim, da njegovo temo preložimo. Smo pa pri točki 3 in pri točki 4. To je Okvirni program za raziskave in inovacije obzorje 2020. Naša poročevalka je Emma McClarkin, ki danes popoldan prav tako ne bo mogla biti z nami, zato ker se bo, bo srečala s kraljico. Čestitam. Emma, izvoli. Hvala lepa. Pozdravljeni vsi. Sem poročevalka za oba, obe poročili za okvirni program in za posebni program za izvajanje okvirnega programa. Zato bom o obeh govorila skupaj. Predlog Horizont 2020 naj bi združil vso financiranje EU v okviru enega programa. Glavni cilj tega programa je razdeljen na tri stebre, odličnost v znanosti, vodstvo v industriji in družbeni izzivi. Zahvaljujem se, da smo se posvetili znanosti, kajti to je predpogoj za vsako dobro mm, delo in pozdravljam tudi ambiciozen proračun za Horizon 2020. To je tisti del proračuna, ki dejansko dodaja dodano vrednost in mislim, da moramo podpirati. Vem, da nekateri ne bo, boste presenečeni s tem, ampak ne nasprotujem povečanju proračuna tukaj. Vendar v okviru proračuna za obzorje 2020 mislim, da bi morali spremeniti prednostne naloge. Ne strinjam se z predlaganjem proračunom 3 milijarde za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Evropska dodana vrednost je nekaj, kar moramo še oceniti, kajti ni jasno, ali bi denar, ki bi ga porabili za to, zagotovil več vrednosti, kot če bi ta denar namenili drugim prednostnim nalogam v okviru horizonta oziroma obzorja 2020. Zato predlagam, da se proračun zmanjša za, na eno milijardo, preostali dve milijardi pa se vrnete v proračun obzorja 2020, zato da bi povečali obseg te prednostne naloge ker imamo še nekatere dodatne cilje, ki jim nasprotujem. Naprimer, najprej vključevanje kulturne dediščine v raziskave in razvoj. To je bilo vključeno v prejšnje programe, sedaj pa tega ni v predlogu komisije. Mislim, da je za odbor za kulturo zelo pomembno, da se to vključi, zato sem vključila tudi specifično omembo kulturne dediščine. In drugič, imamo nove prestojnosti na področju športa, zato želim poudariti potencijalno raziskavno področje športa, zato da izboljšamo zdravje ljudi, kajti tako lahko spodbujamo tudi socialno kohezijo in vključenost. Želim pa tudi ukrepiti vlogo žensk v znanosti in tehnologiji. Mislim, da lahko raziskave vodijo do novih izdelkov in novih poslovnih modelov v MSP-jih. Kar zadeva dostop do financiranja, mislim, da moramo poskrbeti, da bo financiranje bolj preprosto in bolj enostavno. Obzorje 2020 mora biti združljivo tudi z Erasmusom 2020 in z njegovimi cilji. Zato se sedaj že veselim um, slišati mnenja poročevalcev v senci in drugih članov odbora, zato ker smo zaenkrat odlično sodelovali. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa, gospod Bagu. Mislim, da so v tem, da so nekaj oprav, ki je gizitejša lenne. Eh. Hvala lepa. Nekaj želim dodati. Zelo dobro sodelujemo z Emo McClarkin, ampak nekaj želim prositi. Kar zadeva evropski Institut za inovacije in tehnologijo in krčenje proračuna, mislim, da bi o tem morali še enkrat razmisliti. Če inštitutu vzamemo dve milijardi, se bo njegovo delovanje zelo omejilo. Mislim, da ne bi smeli oduzeti teh sredstev inštitutu, zato bomo o tem prav gotovo še razpravljali. Hvala. Danke. Hvala.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 Zadovoljen ja, sem z bistvom predloga MM Clarken. Všeč mi je tudi to, da bi sredstva specifično posvetili določenim področjem. Všeč mi je še posebej področje športa, kajti šport je eno od političnih področij, ki so v okviru pristojnosti tega odbora. Tudi zamisel o tem, da bi izboljšali zdravje ljudi s pomočjo športa je nekaj, s čimer se strinjam, pa tudi socialna razsežnost je zelo pomembna za šport. Enako velja tudi za enake možnosti, kajti v določenih državah članicah prihaja do zamud pri izvajanju na tem področju. Kar zadeva omejitve proračuna v zvezi z Inštitutom za tehnologijo, se strinjam, kaj te inštitut bi moral biti mreža, ne pa organ. Če bi bil oblikovan kot mreža, bi bilo to mnogo bolje, zato ker imamo inštitute in organe, ki že dobro delujejo. Mislim, da namesto tega potrebujemo neke vrste mrežo. Sporočilom v celoti sem zadovoljen, imam sicer nekaj predlogov sprememb, ampak mislim, da bo poročevalka opravila zelo dobro delo in pod, podprli jo bomo v odboru. To ni problematično. Hvala. Tudi sama želim povedati nekaj v zvezi s športom. Dejavniki življenjskega stila so pomembna tema, naprimer pitje, uživanje hamburgerjev v restauracijah z hitro hrano ali kajenje. Ne vem, ali ne bi mogli najti lepšega um, izraza. Razmisliti moramo o tem, ali ne bi zadeve torej drugače obesedili. V angliščini sicer lepo zveni lifestyle factors, ampak v nemščini je ta beseda res grozna. Dobro, kakorkoli že. Tudi z gospodom Bagom se strinjam. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo dela, opravlja zelo dobro delo in sedaj naj bi ga razširili in njegovo delo bolj ciljno usmerili. Zato je to vprašanje zelo uh, pomembno. To krčenje, ki je predlagano, je zelo obsežno Iz nekaj več kot 3 milijard naj bi proračun zmanjšali na 1 milijardo. Mm, to je res preveč. Inštitut bo potem moral zapreti vrata. Institucije mi pravijo, da je sedaj ta inštitut dejansko začel upravljati naloge tako, kot je treba, da dosega dobre rezultate in zato mislim, da na tem področju ni treba postopati tako ostro, kot postopa EMA. Mi bomo prav gotovo vložili svoj predlog spremembe. Sveda s krčenjem se lahko strinjamo, ampak ne v tolikšni meri. Prav, to so bile moje besede, sicer nisem poročevalka ali poročevalka v senci, ampak drugače lahko rečem, da so mi predloge gospe McClarkin prav všeč. Še kdo? Ah, seveda, komisija. Izvolite. Thank you very much indeed for the opportunity to comment. Hvala lepa, hvala lepa za priložnost, da spregovorim. Poročevalka je omenila odličnost v znanosti, to je temeljno načelo, na osnovi katerega pripravljamo ta predlog in to tvori zelo ključni del naših prizadevanj za to, da jasno pokažemo, da si s tem programom želimo podpirati najbolj odlične raziskovalce in skupine raziskovalcev v Evropi. Všeč mi je tudi predlog, da bi povečali proračun. To je zelo ambiciozna izjava in s tem se prav gotovo strinjam. Prej sem že omenil, da je kulturna dediščina že vključena v ta predlog. Tudi v svetu sedaj razpravljajo o tej temi. Slišal sem razprave o vprašanjih glede življenskega sloga in športa, ampak povdariti želim, da naši predlogi že vključujejo določene vidike, vi pa seveda ste šli še korak naprej, to ste povezali s športom in zadnji misel je zelo zanimiva. Pričakujete prav gotovo komentar na predlagano krčenje proračuna za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Te številke nismo pripravili z lahkim srcem pripravljeno delo na ta predlog je bilo zelo podrobno. Vključenih je bilo več partnerjev in moj kolega oziroma kolegica iz Generalnega direktorata za kulturo želi prav gotovo še nekaj povedati o tem. Hvala, dobro jutro. Hvala lepa za mnenje, hvala lepa za razpravo. Povedati želim, da Evropski inštitut za tehnologijo in inovacije nadaljuje naše delo in povedati moram, da je to že vključeno v obzore 2020, zato bi ta inštitut lahko dosegal sinergije in tudi komplementarnost z družbenimi izzivi, kajti znanje, ki ga ta inštitut ima, prispeva k reševanju družbenih izzivov. Proračun če ga bomo tako zelo skrčili, potem inštitut ne bo mogel opraviti svojega dela in ne bo mogel zagotoviti kritične mase, ki je potrebna za to, da bi izpolnili cilje. Podariti pa moram še nekaj. Ta inštitut dela relativno kratek čas, ampak po temeljiti analizi smo prepričani, da so prvi rezultati zelo pozitivni. Zato smo vključili zelo strok pogoj. Proračun bi sprožili v dveh delih. Prvi del bi bil na voljo takoj, drugi del proračuna pa bi bil potrjen le, če bi bil umestni pregled pozitiven. To je zelo dobra varovalka. Če inštitut ne bo več dobro upravljal svojega dela, potem bi lahko mi ustrezno ukrepali. Ampak vseeno, na to sem želela opozoriti namreč proračun bo sproščen v dveh delih. Hvala. Upam, da je to zapisano tudi v pravno obvezujočem besedilo in da niso to samo lepe besede. Gospod Boris. E, Hvala lepa. nekaj želim povedati kolegicam in kolegom. Če naj bo ta inštitut inovativen, če želi opravljati inovativne projekte v okviru obzorja 2020, potem moramo vedeti, kakšni so izzivi v tem okviru. Če želimo, da inštitut upravlja svoje delo, potem potrebuje denar. Ta inštitut dobro poznam. Najprej naj bi bil v Vroclavo, v mojem domačem mestu. V proračunu mislim, da moramo govoriti o tisti številki, ki je omenjena v izvirnem predlogu. Mi smo odbor za izobraževanje in šport, V okviru obzorja 2020 želimo financirati tiste cilje, ki so na področju umetnosti in kulture in športa. To lahko sedaj počnemo, prej tega nismo mogli storiti. In žal v predlogih sveta ni podrobnih predlogov v zvezi s tem. Omenjene so samo neke besede in neke glavne teme. Ta proračun bi moral podpirati tudi varovanje intelektualne lasnine v okviru inštituta morda lahko dobim odgovor na ta vprašanja. Äh, ne vem, ali ima komisija odgovor na to. Imate odgovor na to vprašanje, komisija? Uh, and, um... Lahko nekoliko razmislimo o tem. Hvala. Okay, Gospod McLaughlin, predlog spremembe šest. Prosim, da ne zapišete, da je združljiv z uh, programom Erasmus, ampak da zapišete, da mora biti ta program združljiv z drugimi izobraževalnimi programi. Ne smemo vsega tako mm, fiksno določiti že vnaprej prosim, da zapišete izobraževalne programe na mesto Erasmus, ampak eh, če tega ne boste storili vi, bom jaz uložila predlog spremembe. Kdaj pa bomo dobili odgovor od vas, komisija? Na vprašanje gospoda Borisa. You can, you, you, you in, in written, or, uh, Kako boste odgovorili? Dobro, gospod Boris, dobili boste odgovor v pisni obliki. Ema. Thank you, chairman. Um... Hvala lepa, gospa predsednica. Da, zabeležila sem si tudi vaše komentarje. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za njihove komentarje. Gospod Bargo, komentar v zvezi z Evropskim inštitutom za inovacije. Proračun je 3,9 milijone in nov predlog je bil 3 milijarde Moj predlog je ena milijarda. Torej, povečanje je še vedno občutno. Slišali smo, da je to mlada inštitucija. Ne vemo, kako učinkovito bi lahko porabili 3 milijarde evrov. Prosim, da upoštevate, da je moj predlog spremembe še vedno občuten, um, občutni porast proračuna in Zato ne vem čisto natančno, kako so prišli do 3 milijard. Hvala lepa za vaše komentarje o športu in vem, da je predsednica omenjala tudi življenski slog. Imamo že stebre v okviru obzorja 2020 in zadeve moramo ustrezno vključiti. To so tudi družbeni izzivi. Eden od družbenih izzivov je, da bi prilagodili življenski slog. Kajti poskrbeti moramo, da bo pristojni odbor sprejel naša mnenja. In žal so tiste zamisli, ki jih imamo tukaj v odboru za kulturo, preprosto potisnjene od ob stran. Moramo pri si prizadevati, da bodo naše zamisli tudi sprejete. Vesela sem, da sedaj že teče razprava o kulturni dediščini. Strinjam se, da moramo omeniti kulturno dediščino. In prav zato moramo poskrbeti, da ustrezno razmislimo o vsem skupaj in da razmislimo, odkud bo denar torej prišel. Denar pa bi lahko prišel od tistega prihranka, ki bi ga prihranili pri Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo. Hvala. <clears throat> Hvala. Gospod Bargo želi eh, še enkrat pregovoriti. Ne, gre tako ali tako ne bo dolg, zato ker nas ni veliko tukaj. Izvolite. Uh, eh, čak Edmunda, tako rodi, da vidi. Hvala lepa, hvala za vašo široko grudnost. Samo eh, eno poved želim še povedati v zvezi z um, številkami. Ampak povedati vam želim, da so za temi številkami programi. Strokovnjaki so pripravili te številke in mislim, da sedaj ne bi smeli začeti s politično razpravo, vseeno pa želim, da najdemo kompromis. Dobro, to bomo prav gotovo storili. Komisija je sama zelo previdna, tudi komisija je povedala, da bo ta proračun izplačala v dveh delih, tudi oni niso prepričani, ali bo jo, ja, vsa sredstva institut tudi porabil. Ne vem, zakaj so jim toliko denarja namenili, če niti sami tega ne verjamejo. O tem lahko še razmislimo, ampak zaenkrat smo vsaj začeli govoriti o tej temi, potem pa bomo z gospodom Klarkin morda poiskali kompromis in tudi z drugimi kolegicami in kolegi. Dobro, razprave o tej temi je torej konec rok za vložitev sprememb je 7. Eh, juni. A, samo nekaj še, Ema. Pravkar sem želela omeniti časovnico. Upam, da bom imela srečanje z poročevalci v Senci še enkrat, ampak 7. juni vložitev predlogov sprememb in 10. julija do povdne bomo o tem glasovali v odboru. Sedmi juni bo že naslednji teden, zato mislim, da moramo pohiteti in poskrbeti, da bodo predloge sprememb tudi pripravljeni. Dobro. 7. junija, torej rok za ložitev predlogov spremembe. Peta točka. Sprememba direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Ujej, gospa Sabine Ferhan. Dobro, tako grozno, ko se sliši, prav gotovo ni. Gre za spremembo direktive iz leta 2003. Na kakšen način se bodo ponovno uporabljali informacije javnega sektorja? Zamisel komisije je, da ima javnost pravico do podatkov, ki se pridobijo z javnimi sredstvami. To naj bi bilo javno dobro in da naj bi bilo preprosto dostopno javnosti. Komisija tukaj vidi zelo velik gospodarski, družbeni in inovativni potencial pri ponovni uporabi informacij javnega sektorja, še posebej kulturni um, sektor bi lahko imel veliko korist od tega. Pozdravljam te korake, ki so namenjeni temu, da bi imeli dostop do podatkov javnega sektorja in tudi kar zadeva digitalizacijo kulturnih zbirk. To podpiram, zato ker bodo potem zadeve na voljo javnosti. Mislim, da je vključitev muzeja v knjižnici in tako naprej prav tako dobra zamisel. Predlog direktive pa ima določene točke, kjer si želim dodatne razlage. Dodebni pogovori s komisijo zadeve niso bile rešene ampak mislim, da bomo besedilo ustrezno preučili, kajti ne vem, kakšne so, negativ, kakšne so negativni učinki na eh, finančno stanje institucij in kako bi digitalizacija lahko vplivala na javni sektor, še posebej, ko govorimo o restriktivnih ukrepih za refinanciranje. V svojem mnenju sem predstavila pet težišč, namreč da je avtonomija odločanja o tem, kateri podatki eh, bodo na voljo, morajo še vedno biti v rokah javnega sektorja. Torej, oni se odločajo, kateri podatki bodo na, na voljo javnosti. To mora še naprej biti v rokah javnega sektorja. Torej. In še nekateri dokumenti morajo biti izključeni iz, tega, eh, iz te določbe, pri določenih dokumentih zadeve niso popolnoma jasne ali, ali pa če dokument zadeva še takoči proces. Če bi prišlo do tega, da bi morali objaviti prav vse dokumente, potem bi bil to korak predaleč, kar zadeva interoperabilnost. Mislim, da moramo tudi najti rešitev. Javni sektor ne sme biti prisiljen k temu, da bo vse dokumente spremenil v digitalno obliko. Gre namreč za to, da bi dokumenti bili na voljo javnosti, kajti, če bi vse arhive morali eh, digitalizirati, če bi to bila obveznost, potem bi zadeva bila preveč obsežna, preveč eh, finančno potratna. Tudi tehnološka neutralnost je zelo pomembno vprašanje. Ne smemo določati, v kakšni tehnologiji naj se vse skupaj izvaja. In še tretja točka. Mislim, da bi morali uvesti neodvisen organ in tudi obratno breme dokaza. Um, če bi uvedli nov organ na tem področju, bi to šlo proti prizadevanjem držav članic za zmanjševanje birokracije. Vem, da države članice ne želijo imeti vedno novih organov in tako naprej. Vsaka država članica bi morala glede na lastno strukturo to pristojnost dati v roke že obstoječega organa. Mislim, da je treba to preučiti glede na to, kdo je odgovoren za izvajanje te direktive javna uprava in eh, obratno breme dokaza. Mislim, da bi morali to eh, upoštevati obratno breme dokaza se mi ne zdi ciljno uh, usmerjeno. Mislim, da lahko zadeve rešimo tudi drugače, ne da je treba vedno dokazovati, ali je knjižnica, muzej ali kdorkoli že res storil vse, kar je bilo treba, zato da je uh, dokumente dal na voljo javnemu sektorju. mislim, da če želi kdo kritizirati delo teh institucij, potem mora ta stran pripraviti dokaze, ne pa da se bodo morali muzeji in knjižnice braniti sami. In še četrta točka, na katero se osredotočam, so dajatve in tarife pri komercialni uporabi mm, podatkov bi morali imeti ustrezne pristojbine. Zato, ker želimo zmanjšati negativne učinke na tem področju. Če želimo dokumente spraviti v digitalno obliko, potem so s tem povezani tudi običajni stroški in pri komercialni uporabi bi morali te stroške potem tudi nadomestiti, kar zadeve knjižnice, muzeje in arhive. Tudi oni se morajo delno financirati sami. Če a, tega ne bi bilo, potem bi imeli primankljaj na področju kulture, In muzeji, ki se torej, financirajo sami, morajo imeti tudi možnost, torej, da sami zaračunajo uh, eh, pristojbine na tem področju. In še zadnja točka, uh, pogajanja o izključitvah. Pogajamo se naprimer o Evropejani in o drugih pobudah za digitalizacijo. Imamo zasebno javna partnerstva, zasebni partner lahko prevzame digitalizacijo, ampak potem bi seveda lahko imel za, nek, za neko obdobje izključno pravico do uporabe tega materijala. Zato, ker bi s tem pospešili postopek digitalizacije. Ampak ta izključna pravica uporaba materijala bi morala biti omejena na sedem let in najkasneje po sedmih letih bi morale vse stvari, vso gradivo bi moralo biti na voljo javnosti brez kakršnih koli izključnih pravic. Pri masovni digitalizaciji lahko tako dosežemo torej velik napredek. Poročilo je od včeraj ali danes na voljo tudi v vseh jezikih. Vem, da so bili sedaj prazniki in težko je bilo zagotoviti prevod v pravem času. 7. juni je rok založitev predlogov sprememb. V ponedeljek 4. junija zvečer bi imela še eno zasedanje s poročevalci v Senci. Upam, da bomo lahko našli, če ne ta pa kak drug komentar termin 10. juli. Takrat bomo obravnavali to v tem odboru, 24. septembra pa v pristojnem odboru. Hvala lepa, Sabine. Sedaj pa dam besedo kolegici, ki se tudi ukvarja s tem. Hvala lepa, Sabine Perhajen. Hvala lepa, da ste izdelali ta predlog. Pravzaprav ne moram več veliko dodati temu, kar ste povedali. Načeloma se mi zdi prav, da stopimo na pravilno pot in rečemo, da ne želimo novega organa, ki naj bi to nadziral, ampak bomo to prepustili državam članicam. Po mojem mnenju je to razumna pot. Kajti mislim, da v državah članicah v zvezi s tem obstajajo že obstoječe strukture, ki lahko prevzamajo ta problem. Uh, v primeru dvoma pa, se, eh, pa je seveda odprta možnost za pravno pot. Zato pa mislim, da ne potrebujemo nove evropske agencije, ki bi to urajala. Zelo jasno je zapisano, da se to, ta direktiva ne nanaša na radio. To je zelo pomembno vprašanje. Kajti, njihovi arhivi so čisto druga zgodba in zato tega ne sme zajemati ta direktiva. Potem, kar se tiče tarifnih struktur in pa pristojbin, tudi tukaj mislim, da je nujno za vse javne organe, da glede na gospodarski položaj ta hip delujejo tako, da vsaj pokrijajo stroške oziroma da lahko pobirajo pristojbine vsaj zato, da pokrijajo stroške. In direktiva eh, tukaj posem jasno zapiše, kaj je dovoljeno in kaj ne. Sedaj pa še, kar se tiče izključnosti, kar se tiče teh eh, dogovorov, o tem moram še razmisliti. Ne vem, ali je to smiselno, kar ste predlagali ali ne. Ampak dejstvo je, da bomo jutri dobili prevode in eh, podrobnosti, torej do ta hip še ne vemo. Mislim pa, da je ta predlog zelo dobra podlaga za nadaljne razprave. Izhajam iz tega, da bomo prišli do dogovora in da bomo sprejeli dobro mnenje in ga predali odboru ITRE. Hvala lepa. Rada bi vprašala Sabine kje eh, ste prišli do eh, te mamotske agencije? Kaj ti tukaj je zapisano? Samo to, da bi morali zagotoviti koordiniranje med neodvisnimi organi na ravni Evropske unije. Nič ni zapisano tukaj o kakšni veliki agenciji. Lahko pa si predstavljam, da eh, bi bilo to tukaj zapisano, kaj ti te velike agencije so povsod in veliko jih imamo. In strinjam se, da jih ne potrebujemo, ampak v točki 14 tega ne najdem ali pa sem to napačno prebrala. Sabine. Mamutska agencija, to je izraz, ki seveda tukaj ni zapisan. Zapisano pa je, da bi morali ustvariti ustrezno agencijo. In glede tega želim pojasnitev. Želim, da ne ustvarimo nove agencije, ampak da prevzamajo oziroma da uporabimo obstoječe agencije oziroma inštitucije. Prosim, preberite mi, kje je to zapisano. Je to zapisano v točki 14 za pravilno izvajanje nekaterih doložb te direktive in tako naprej, morajo prevzeti nadzor obstoječi organi koordiniranje teh neodvisnih organov in tako naprej. Tako je tukaj zapisano. Torej, pravzaprav te grožnje o velikanski agenciji tukaj sploh ne vidim. To ne bi bilo na evropski ravni, ampak eh, pravzaprav sem želela samo zagotoviti, da bo tukaj jasno zapisano, da to lahko zagotovijo neodvisni organi in da lahko države članice same odločajo o tem, kako bodo to storile, kajti obstajajo že številne obstoječe agencije. Torej sem proti temu, da bi ustvarjali novo ločeno agencijo. Dajala sem, da sem se večkrat pogovarjala s komisijo. Gre za pojasnitev. Mislim, da komisija do sedaj tega še ni posem jasno povedala. Mislim, da države članice tega ne smijo razumeti tako, kot da bodo morale ustvarjati nove organe. Torej, ti si že vnaprej eh, preprečila to, kar bi nekdo morda do sedaj imel samo v misli. Ampak jaz ne bi rada kritizirala komisije za nekaj, kar morda načrtuje vnaprej. Ampak v redu je to, da si zapisala to tako, da si nihče ne bo mogel tega interpretirati na tak način. Je tukaj kdo iz komisije? Ne. Eh, gospa Cepječka. Ne, no pa nič, nič ne moremo storiti. Očitno gre tudi brez predstavnikov komisije. Dobro, lepe pozdrave vam, sicer vas pogrešamo. Aha, še nekdo želi besedo. Na vprašanje, kakšno področje uporabe te resolucije? Ali se to nanaša tudi na javne podatke, na zasebne podatke državljanov? To je pomemben element. Also die Richtlinie, äh torej, direktiva nič ne pove o tem, katere podatke je treba objaviti. V prvi vrsti reče nekaj o tem, na kakšen način oziroma v kateri obliki je treba dati na razpolago podatke. Kajti v vsakih državah članicah obstajajo ločeni zakoni ali pa kombinirani iz leta 2003. In ti so posledica stare direktive in ti določajo, o kakovosti podatkov, ki se objavljajo. Tukaj a, eh, gre za zaščito podatkov in pa za zaščito osebnih podatkov. Ti se seveda ne smejo objavljati. Seveda ne gre za to, da bi sedaj vse osebne podatke dali a, eh, v podrobnostih na a, eh, razpolago. A, Tukaj gre za digitalizirane podatke, ki bi se vnaprej ne široko uporabljali, naprimer pravice za uporabo. Eh, to bi lahko uporabljali privatniki za razvoj novih storitev. Če imam naprimer podatke o vremenu ali pa katastarske podatke, te lahko uporabim za geofizikalne storitve v obliki aplikacij ali pa kakorkoli drugače in seveda nima smisla, da bi to zastaralo v arhivih, kajti to je dodana vrednost. Tukaj gre za milijarde evrov in na podlagi teh podatkov bi lahko razvijali nove storitve. Seveda pa so tukaj izključeni osebni podatki, ki jih pokriva zaščita podatkov. Torej, varstvo podatkov ne trpi zaradi tega. Gre za ponovno uporabo pomembnih podatkov, ki smo jih zbrali s pomočjo davkoplačevalskega denarja. Ima kdo kakšno pripombo, kakšno vprašanje? Ne. Dobro, zaključujemo s točko 5. Aha. 11. juni je rok za predloge sprememb ob 12. In potem bomo glasovali julija. Dobro. Naslednja točka EME. Poročilo o izvajanju direktive o slednji pravici. EMA, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Tukaj gre za vpliv na umetniške trge. Direktiva je bila v številnih vidikih uspeh. In živeči umetniki so lahko uporabljali svoje sledne pravice in so tudi prispevali k, k kulturnim vrednotam. In to je seveda zelo pomembno. To, da to gre na stroške trga, za, e, trga živečih umetnikov, ta trg je zelo upadel v zadnjih letih. In to je šlo na škodo tistih trgov zune Evropske unije, ki nimajo teh pravil. In tukaj je Evropa v eh, komercialni neprednosti v primerjavi z tretjimi državami. Breme je zlasti veliko za majhne specializirane dražbene hiše. Zato je bistvenega pomena, da je komisija tukaj bolj dejavna in da spodbuja več tretjih držav, da spodbujajo sledne pravice. In komisija do sedaj ni veliko storila za to, da bi zagotovila enake eh, pogoje delovanja po celem svetu. Potem eh, me tukaj skrbi še, neka, še ena zadeva. Zazrtali uporabe slednje pravice umetnikov zunaj področja nadaljne prodaje del živečih umetnikov. To je znova lahko veliko breme za majhne trgovce. Komisija bi morala izdelati presojo vpliva in sicer kakšen je vpliv na trg. Vsi si želimo zdrav umetniški trg v Evropi, ki bo še vedno dobro deloval in eh, presoja vpliva bi bila zelo dobra. Zanima me, kakšno mnenje imate o tem mnenju. Spominjam se, da sem enkrat sprejela ljudi, ki so mi pripovedovali o tem velikem problemu. Te sledne pravice se namreč uporabljajo samo v Evropski uniji in ne zune Evropske unije. In zato se je celoten trg preselil v Ameriko ali pa v Azijo. In tako izgubljamo zelo vredne stvari. Zato sem vesela, da sedaj obravnavamo to temo. Ema je v stiku z odborom Juri. Vem, da Helene, predsednica odbora, je skupaj z menoj sprejela ti ljudi, ki so se pretoževali o slednjih pravicah, kajti dejali so, da so te sledne pravice eh, pač uh, samo v Evropski uniji in da pravzaprav majhni galeristi sploh več ne morejo delovati. In razumem to problematiko in zelo sem za to, da uh, naprej delujemo v tej smeri. Ima kdo še kakšno pripombo v zvezi s tem? Marko. Marko Skorija. Hvala lepa, gospa predsednica. Kar se tiče tega vidika, ki ga je omenila kolegica Maklarkin, mislim, da moramo o tem še enkrat razmisliti. Mislim, da je to zelo pomembna tema. tudi glede na to, kar je povedala gospa predsednica o odbor, predsednica odbora eh, za pravne zadeve. Zanima me, kakšno stališče v tem imajo predstavniki komisije. Zelo cenim to, kar je predlagala gospod kolegica Maklarkin. Morali bi vključiti tudi raziskave na področju kulturne dediščine. Na to moramo nujno opozoriti, kajti to sedaj specifično ni predvideno o predlogih v kontekstu obzorja 2020. In to je nekaj, kar moramo nujno osvetliti. Hvala lepa, gospod Bargo. Bago. Hvala lepa. Pridružujem se mnenju predgovornikov. To je uravnoteženo besedilo, gospe Maklarkin. In besedilo osvetljuje probleme, ki vladajo na evropskem trgu, umetniškem trgu. Kitajski trg se širi, njegov delež je vedno viči, viša, Evropa pa nazaduje. Zato je pomembno, da ustvarimo enak enaka, enaka pravila igre za vse. Zato pozivam komisijo, naj se zaveda, kako pomembno je izvajati zakone v Evropi. Ta trg pozitivno vpliva na svetovni trg in to je treba upoštevati pri slednjih pravicah, kajti to vpliva tudi na razvoj a, spretnosti v družbi in pa na zaposlenost na splošno. Hvala lepa. Pogledujem v smeri eh, komisije. Vidim, da je klop za predstavnike komisije prazna, še vedno ni nikogar tam. Zelo bi bila vesela, če bi predstavnike komisije eh, zapisali kakšno sporočilo o tem, ali pridejo ali ne. Dobro, prosim, da se to pisno zapiše. Ja predstavnik sekretarjata. Ema, izvolite. Hvala lepa, kolegi, za vaše komentarje. Razočarana sem, da komisije ni, kajti lahko bi odgovorila na vprašanja, ki jih imamo, zlasti kar se tiče izvajanja in vpliva. Pripričani moramo biti, da imamo dober umetniški trg v Evropi tako da ne bo vplivala to na kulturo, ki jo imamo in ki bi jo želeli ohraniti tukaj, kajti želimo, da se kulturna, eh, kulturni razsvet eh, nadaljuje. Ne smemo izginiti se svetovnega trga, zato mora obstajati ravnotežje. Hvala lepa za vaše komentarje. Rok za predlog sprememb je 6. juni. Za en dan eh, bolj zgodaj to je omogočilo sekretarijatu boljše dela. Glasovali pa bomo 10. julija. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključili smo točko 6. Točke 7 ne moramo obravnavati, kajti poročevalke danes ni z nami in se ni opravičila za svojo odsotnost. Drugi so se vsaj opravičili. A, gospa Šake bo vendarle prišla. No, potem pa vzamem vse nazaj, kar sem povedala. Vesela bom, če se nam bo pridružila. Tukaj gre za dogočanje enotnega digitalnega trga. Če bo kolegica prišla, bomo o tem tudi govorili. Za tiste, ki vas prej ni bilo, danes točke 8 ne moramo obravnavati. Po poročilu gospe Šarke pa bomo imeli že sestanek koordinatorjev potem pa boste imeli nekoliko prostega časa, da boste lahko eh, postorili tisto, kar niste mogli storiti zaradi dolgega eh, vikenda. Dobro, obravnavali bomo poročilo šake. Asistente pa prosim, da opozorite koordinatorje, naj pridajo najkasneje čez pol ure kajti do takrat bomo že zaključili poročilo gospe Šake, potem pa bomo organizirali sestanek koordinatorjev. Pogovorili pa se bomo o pomembnih stvarih. Prosim, Boris. Hvala. Čakamo na kolegico in zato imamo čas in zato bi vas vse rad povabil in sicer vse poslance in asistente in sicer na športni dogodek, ki se bo zgodil jutri pred Evropskim parlamentom. Poljska delegacija organizira veliki evropski nogometni turnir poslancev. 12 moštev se bo udeležilo tega dogodka. Tudi predstavniki eh, španskega Real Madrida bodo z nami. Tudi znani polski nogometaši, ki so nekdaj igrali v Real Madridu, bodo z nami. Tukaj gre za idejo športa. Želimo pokazati, da zasluži šport našo posebno pozornost. Torej, prosim vas, da ste tukaj prisotni. Z nami bo tudi gospod Šulc, komisarka Vasilju. Torej, jutri popovdne, vsi prisrčno vabljeni. Prisrčna hvala, žal se tega ne bom mogla odeležiti, kajti eh, imam pomemben termin v Kölno. Opozarjam pa nasledeče. Eh, nastopiti bom morala na Lindenstrasse in to je bilo moje darilo za rojstni dan in to moram pač jutri opraviti. To je soap opera in enkrat moram biti tam. In uh, dobila sem torej zelo originalno darilo in v sredo bo morala biti tam. Če boste imeli čas, si boste lahko ogledali to zgodbo oktobra, če bo do tega prišlo. Torej, hotela sem povedati, da me v sredo ne bo tukaj. Drugi pa se lahko tega udeležite. To je pravzaprav. Uh, moška do dima, gospod Šulc bo sedaj prevzel to, kar bi morala jaz storiti. Nekoliko sem bila seksistična, ampak nič hodega. Sedaj pa točka sedem, z nami je gospa Šake. Gospa Šake, tako je beseda vaša. Hvala lepa. Vesela sem, da je darilo, ki ste ga prejeli, skladno z duhom tega odbora. Moj predlog v zvezi z mnenjem, kar se tiče dokončanja enotnega digitalnega trga, je sledeče. Torej, osredotočila sem se na tisto področje, ki je pomembno za naš odbor. Mnenje ni dolgo, na hitro bom šla skozi. Moji predlogi in moja priporočila se osredotočajo na to, da bi povečali eh, infrastrukturo ICT, zato da bi znižali razlike pri tem področju. Mislim, da moramo vsi dobiti dostop do eh, digitalnih oblik in odpraviti je treba uvire pri dokončanju digitalnega trga. To je zelo pomembno za razvoj pravnih čezmejnih eh, spletnih storitev kajti večina vsebin je takšnih in večina ljudi se zanima za to. Ja, pravzaprav je to bistvo mnenja. Treba je odpraviti ovire na enotnem digitalnem trgu. To je zelo pomembno za dostop do umetniških in kulturnih vsebin na spletu upam, da bomo prejeli široko podporo za povdarke našega odbora. To ne sme biti samo tehnični povdarek, treba je eh, osvetliti tudi javnost, torej uporabnike. Oni morajo biti v središču pozornosti. Treba je zagotoviti, da se okrepi njihova vloga v digitalnem okolju, tako da bo digitalni, enotni digitalni trg dejansko pospeševal dostop do kulture in do umetnosti. Hvala lepa, Marijete. Nisem prepričana, če vse tako obžalujem, kar je tukaj zapisano. Kajti nekoliko sem prestrašena, kar se tiče nekaterih vsebin zato si moram to zelo natančno pogledati. Tukaj gre za blokiranje spletnih uh, strani. Potem gre tukaj tudi uh, za metode medijskega vedenja in tako naprej. Tukaj mislim, da moramo biti kar previdni ne vem, kako naj dobim stvari iz računalnika, če nimam nikjer možnosti, da bi jih blokirala. To je sicer morda moje lajčno mnenje, ampak če vidim vse to, kaj se lahko prikazuje brez uvir, potem eh, bi morala. Potem si mislim, da eh, moramo biti nekoliko previdni, če pomislimo na otroško pornografijo. Ne moramo vsega podpreti, kar je tukaj zapisano, ampak kolegi v tem odboru so gotovo bolje obveščeni. Petra. Ja, hvala lepa. So Petra kamer, eh, Kamerwert. Dobro je, da je eh, poročilo zapisano tako, kot je. V Evropskem parlamentu smo že večkrat razpravljali o brisanju in blokiranju, kar se tiče otroške pornografije. pornografije. Nekateri pravijo, da bi morali blokirati internet, ampak to ogroža to, Oziroma to je povezano s tveganjem, da se bo to nanašalo tudi na posem nedolžne uporabnike interneta. V odboru moramo, oziroma smo bili zato vedno zelo previdni. Ampak trdili smo, da če obstajajo eh, nezakonite vsebine, bi morali to brisati, ne pa blokirati. V preteklih letih smo tako v Franciji kot v Veliki Britaniji imeli oziroma doživeli zelo vroče razprave. Naprimer, Hanopi zakon v Franciji oziroma v Veliki Britaniji je tudi model upozoril, za upozorilom in s tem so si prizadevali za nadzor vsebin. Ampak v tem procesu moramo vedno uravnotežiti individualne pravice, pravico do informacij in na drugi strani kršitvami, če gre naprimer za kršitve avtorskih pravic. Vedno moramo najti pravilno uravnoteženje. Ne moramo iti predaleč za ukrepi in mislim, da ne moramo ogrožiti avtorskih pravic, po drugi strani pa tudi ne moramo vsega blokirati. Številni v Evropskem parlamentu so se zelo kritično izrazili do blokad oziroma do blokadnih mehanizmov v povezavi z avtorskimi pravicami. In mislim, da je prav, da upozorimo na to, da gre v prvi vrsti za to, da bi imeli enostavno dostopne sisteme plačil. Tako bi imeli tudi možnost, da bi preprečili oziroma da bi uvedli eh, enostavne razumne pogoje za eh, nalaganje, tako da pravzaprav ljudi ne bi posegali po nezakonitem nalaganju, ampak bi se odločali za poceni zakonito nalaganje. Ustvariti pa moramo zaupanje za to, da ima kreativnost tudi vrednost in da je treba za to tudi plačati, zato da bodo umetniki lahko od svojega dela tudi živeli. Mislim, da je a, poročevalka tukaj tudi našla pravo uravnoteženje. Gospa Nina Lomba, izvolite. Hvala lepa. Tu sem, skrita v kotu. Eh, Dovolite pripombo o tem mnenju. Mislim, da je to mnenje zelo dobro napisano. Strinjam se za predgovornico. Po mojem mnenju je najpomembnejše to, kar je zapisano v mnenju. Mikroplačila. To je zelo dober instrument za razširitev oziroma za širjanje kulturne dediščine. Mnogo več moramo še digitalizirati, ampak ne smemo tudi pretiravati. Kajti ljudje želijo videti umetniška dela, glasbo in tako naprej. Zato je pomembno, da nadaljujemo za digitalizacijo, da širimo internet. in vedno moramo omenjati tudi kulturo prihodnosti. Ljudem moramo dati na razpolago internet. In na ta način je treba uvesti tudi mikroplačila, tako da bodo uporabniki lahko kupili to, kar potrebujejo. Prepričana sem, da je mnenje zelo dobro. Hvala lepa. Emma. Thank you. Well, I welcome, um... Hvala. Pozdravljam mnenje gospe Šake. Sem tudi proževalka v senci v Imko. In nobenega dvoma ni, da ima internet velik vpliv. Tukaj gre tudi za 100 milijard letno sem za mikroplačila za a, kulturne in umetniške vsebine na internetu. Seveda pa morajo biti umetniki tudi plačani za svoje delo. To je treba tudi zagotoviti. Kar pa se tiče odstavka 4, bi rada podarila pomen zaščite avtorskih pravic. Pogledati si moramo tudi poslovne modele, to je res. Kot je naprimer um, licenciranje in eh, za osebine je treba tudi plačati. To, da zagotoviti je treba tudi to, da zaščitimo našo intelektualno pravico. Razumem stališče gospe Šake, kar se tiče fragmentiranega sistema avtorskih pravic. Noro je, da se morajo potrošniki soočati z različnimi sistemi v različnih državah članicah. Vzemite, na primer, iTunes. Če uh, imate uh, Eh, če ste Britanec in imate, naprimer, račun za iTunes, če pa živite v Belgiji, potem eh, morate uporabljati angliško kreditno kartico in tako naprej. Kar pa se tiče blokiranja. Vem, da imamo v zvezi s tem različna stališča. Mislim, da bi morali dati na voljo vsa orodja. In treba je ukrepati. Tukaj so še nekatere specifična vprašanja naprimer otroška pornografija je nasporno eno specifično področje. Mislim, da se moramo zavedati dejstva, da gre tukaj za dokončanje enotnega digitalnega trga. In priden uh, eh, zaidemo razpravo o svobodi. Moramo zaščititi tudi našo kulturno in kreativno industrijo. Hvala lepa. Sabine. Sabine hvala, tudi samo želim nekaj dodati. Dobro se mi zdi, da govorimo o avtorskih pravicah in tudi o razdrobljenosti. Vendar, lepo bi bilo, če bi komisija dejansko izvedla tisto napovedano revizijo avtorskih pravic. Mislim pa, da se moramo vzeti čas in si uh, ogledati, ali je komisija res vključila vse elemente, kajti tudi naj manjši elementi so pomembni za digitalni trg. In če nekaj, kar ni bilo omenjeno. Razvoj široko pasivnega interneta. To namreč vpliva na dostop do trgov, kajti določena področja na podeželju so, ki sploh nimajo dostop do trga in zelo lepo bi bilo, če bi to omenili ali če bi to lahko vključili kot predlog spremembe. Namreč, da bi omenili izgradnjo ali dokončanje širokoposobnega dostopa do interneta. Mislim, da moramo omeniti še nekaj in to je v poročilu tudi namenjeno. Namreč blokiranje je lahko samo zadnja možnost, ne samo eno od orodij, ki ga lahko kadarkoli uporabljamo. Kajti na spletu moramo ščititi tudi avtorske pravice. Na internetu imamo svoje svoboščine in dostop imamo do vseh vrst informacij in včasih se pojavljajo tukaj na vzkrižja. Ščititi moramo tudi avtorske pravice, intelektualne pravice, In če nekaj ni oprijemljiv predmet, to ne pomeni, da za ta, za ta izdelek ne veljajo ustrezne pravice. Pravice morajo biti legitimne, pravice moramo zaščititi in najti moramo pravne nači, načine za reševanje teh vprašanj in več kot bomo imeli pravnih možnosti, manj bo potrebe, da bi posegali po nelegalnih sredstvih. Venera pa tu. Kolega. Hvala lepa, predsednica, tako kot uh, kolegice. Se tudi sama strinjam. Sedmi člen je zelo pomemben. To, da nekoga kaznujemo in pa da nečem mm, kočamo, to ni dobro rešitev. Pri uh, zakonu Hadopi v Franciji smo to videli, tudi pri akti mednarodne ravni smo to videli. Moramo brati drugačne rešitve, ki bodo mogoče čim um, širši dostop državljanov do kulturnih dobrin z našega vidika predvsem se zauzemamo za paušale. Če plačaš paušal, imaš neko globalno licenco, potem lahko dobiš dostop do čim več proizvodov. To je pomembna stvar. Prav tako podpiram idejo poročevalke. Namreč, tudi da bi kaznovali in pa blokirali spletne strani, um, so že uporabljali na Kitajskem, v Tuniziji in pa tudi kje druge. ne smemo iti po tej poti, da bi kar tako počes blokirali uh, take spletne strani. To bi bilo zelo autokratsko. To ne bi bila ustrezna pravila, kajti to tudi potem vpliva na državljanske pravice. Državljani imajo pravico do dostopa do kulturnih dobrin. Gospa Benera, tu. tukaj govorimo o enotnem trgu, ne o kitajski ali o kakšnem drugem tiranskem režimu. Govorimo samo o enotnem trgu in mislim, da bi se tukaj lahko nekoliko bolj držali naših tem. Sicer sem tudi sama prepričana, da so avtorske pravice zelo pomembna tema. In da jih moramo tudi tukaj ustrezno upoštevati. Če ne bomo več imeli avtorskih pravic, potem ne bo več smisla ustvarjati mislim, da bi tudi moja skupina lahko vključila tukaj predlog spremembe. In še nekaj, gospa Šakje. Številka sedem. Če tako to preberemo, kot je zapisano, mislim, da bi lahko podali še kak predlog. Lahko bi upoštevali to, kar smo slišali že od gospe Kamakeve. Namreč ne, da zadeve blokiramo, ampak da jih izbrišemo, naprimer, če govorimo o otroški pornografiji.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 vire na evropski ravni moramo usmeriti v to, da bi odpravili takšno digitalno izključenost. Tukaj gre za dostop do širokega poslovnega interneta, prav tako pa so tukaj še pravne ovire. Treba se potruditi za to, da bi poenotili pravni sistem. Škandalozno je, ko vidimo, da v nekaterih državah ljudje sploh ne morejo plačati internetnih storitev. Tudi, če, če to želijo. Samo nekateri ljudje imajo dostop do določenih eh, storitev, drugi pa ne. Drugi sploh naprimer ne morejo upravljati takšnih plačil. To je pravna ovira za naš trg in komisija bi morala nekaj storiti v zvezi s tem. Morali bi ustvariti nekakšno paneuropsko licenciranje. glasbenem sektorju je stvar drugačna kot naprimer v audiovizualnem sektorju. Komisija bi zato morala pripraviti bolj drzne predloge in pripraviti nove predloge za boljše delovanje enotnega digitalnega trga. Tukaj imamo naprimer um, sistem pavšalov, potem sistem klikov, kakorkoli že, treba mogoče ljudem, da bodo imeli dostop do takšnih storitev. Ampak sedaj še čakamo na komisijo. Komisija mora pripraviti predloge za takšne sisteme in pa poslovni model za to. Če tega ne bomo, pa zaostali za drugimi. Mladi sedaj vstopajo na trg in od nas pričakujejo, da nekaj storimo, mi tukaj zaostajamo za drugimi deli sveta. Potrebujemo jasne, drzne predloge, pravne predloge in pa tudi poslovne načrte oziroma modele. Dobro. Spet ni tukaj nikogar od komisije, sicer je nekdo vse oglasil, ki bi moral govoriti o prejšnjem besedilu in je potem spet vse eh, nas zapustil. Mislim, da je to obžalovanja uredno. Nekdo je sedel pri eh, drugem odboru in ni mogel sedeti pri nas čudno se mi zdi to, res čudno, da nikogar od komisije ni tukaj in to bom zapisala tudi komisarki. Ona sicer ne more, vedno, ne more se vedno sedeti tukaj, ampak na mesto nje mora tukaj sedeti nekdo drug. Prosim. Hvala, predsednica. Se pravčujem, žal mi je. Um, nekdo, ki bi prišel, se bi prišel za osmo točko. Pozneje, uh, gospa Futana, bi prišla na koncu srečanja. Eh, nekateri kolegi pa so prišli prepozno, dejali so, da bo ta točka na sporedu ob desetih, zato so pa zamudili. Ampak razplošno pa komisija vse skozi spremlja delo vašega odbora prvič, mislim, da se je zgodilo po dolgem času, da um, se nismo številčno odrežili. Prav tako mislim, da je tukaj danes še veliko drugih odborov, kaj ne? Se pravčujem za to uh, in vse skozi delamo na tem, da čim bolje sledimo vašemu delu. Um Dobro. Še enkrat bom povedala, tako ne gre. Vem, da sicer vi dobro delate, ampak komisija ne. Če je to zapisano na dnevnem redu, morate biti tukaj. Če imamo zasedanje ob devetih, ga bomo imeli ob devetih. Če pride do spremembe dnevnega reda, potem bi lahko vi pokisali, dobro, eh, lahko bi poklicali svoje kolege, pogledajte, zadeve tečejo nekoliko hitreje, pridite prej. Dobro, kakorkoli že, vi vem, da delate vse, kar lahko ampak mislim, da si kot parlament zaslužimo več spoštovanja od komisije. Mi spoštujemo komisijo, prosim, da komisija spoštuje tudi nas. Zapisali bomo torej prijazno, neprijazno pismo. Dobro, to je to. Kaj se da? Je konec sestanka? Ne. Marike, se upravičujem. Marike. No, it's okay, I'll be brief and I very. Se bom kratka. Hvala lepa vsem za komentarje. Mislim, da se splošno strinjamo o tem, da bi morali povečati število um, vsebin, ki je na voljo za plačevanje. Prav tako treba tudi povečati število takšnih drznih predlogov, zato da bi posodobili in pa oblikovali bolj enotne oblike upravljanja avtorskih pravic. Torej, odprava ne pa blokiranje spletnih strani, to bom upoštevala. Prav tako mislim, da je pomembno, da rečemo, da ne govorimo o kaznjih dejanjih, kot je otroška pornografija. To so seveda najhujša možna kaznjiva dejanja. Ne, tukaj govorimo o nečem lepem, o umetninah, o kulturnih dobrinah in mislim, da bi lahko bili ljudje na tem navdušeni. Tukaj imamo različne oblike pristopa. Uh, ene se osvetočajo bolj na um, uveljavljanje, druge bolj na nove priložnosti. Sedaj pa želimo izkoristiti možnosti evropskega digitalnega trga. Tukaj sodelujemo tudi s kolegi iz notranjega trga in mi kot odbor mislim, da se lahko osvetočimo na to, da bomo povečali število vsebin, ki so zakonito dostopne. Želimo pa zmanjšati število nezakonitih vsebin tako mislim, da bi lahko tudi rešili veliko javnih sredstev, kar je gotovo najboljša pot za to, da takšen pristop uveljavimo. Še enkrat hvala lepo vsem za komentarje. Ko boste pripravljali predloge sprememb, se kar oglasite pri meni, če želite kakšna dodatna pojasnila in upam, da bomo lahko pripravili neko jasno podlago za komisijo. Upam, da bo komisija potem to tudi upoštevala. Um, in da bomo to poštevali tako v parlamentu kot tudi v komisiji. Ja. Hvala, Marike. Dobro, 5. junija. Puh, že 5. junija moramo uložiti eh, uh, predloge sprememb ob 12. torek, predloge sprememb za predlog Marike. Kolegice in kolege, prosim, da povedo več o širokoposobnem dostopu do interneta o brisanju vsebin, morda lahko sama pripraviš eh, te predloge sprememb in na naslednjem zasedanju bomo potem to sklenili. Dobro. O fon točki fontana bomo govorili danes popovdan. Vse je sedaj konec in koordinatorje prosim, da ostanejo tukaj, zato ker imamo zelo pomembno zasedanje, na katerem se moramo dogovoriti o več stvarih. Hvala. Es que...